da se imenuje Ashleya Foxa kot člana odbora za okolje, javno zdravje in uh, varno prehrano. Če se s tem lahko strinjate, bomo to zahtevo odobrili. Ni videti, da bi kdo temu ugovarjal, zato smo to zahtevo tudi odobrili. Zdaj pa so na vrsti razlage glasov. Prvi